to nekaj, kar moramo obravnavati ne le zaradi varnosti, temveč tudi zato, da so uh, zaščiteni najbolj ogranljivi zaporniki v Evropske uniji. Uh, tudi sam sem predložil nekaj predlogov sprememb glede tega. Naj povem, kaj sam menim, da je dobro za boj proti ekstremističnemu vedenju v zaporih. Zlasti priporočam, da država članica komisija ocenjujejo situacijo v zapore glede radikalizacije. V Združenem kraljestvu smo razvili sistem, s katerim bodo ekstremisti ločeni, bodo v posebnih enotah. To pa zato, da bi preprečili širitev ekstremistične propagande kajti drugi eh, zaporniki so lahko občutljivi za takšno propagando. Poleg tega bomo eh, preprečevali širitev um, literature na to temo in še nekaj drugih ukrepov, ki so pomembni uspeh teh ukrepov in drugih ukrepov v državah članicah, je nekaj, kar Evropska komisija pravčiti in potem bi si morali med sabo deliti najboljše prakse na tem področju. In še nekaj glede tega poročila pomembno je, da nimamo uh, eh, poročili nas pobud za to, da napademo določeno državo članico. Kajti v evropskih državah se soočamo s podobnimi težavami v zaporih. Menim, da ni prav, da izpostavljamo posamezne države članice, kajti določene teme so navzoče povsod in se jih moramo z njimi spopasti skupaj. Mislim, da ni, nima smisla, da s prstom kažemo na določene države članice. Me pa veseli, da imamo širok konsens eh, med poročevalci v senci. Sodelujem, veselim se sodelovanja s poročevalko in, in s eh, poročevalci v senci in mislim, da bomo našli konstruktivne in jasne kompromise na to temo. Za Alde je poročevalce v senci gospod Žezek. Naj povem, da je splošen pristop uravnovešen. Mi smo predstavili številne predloge sprememb za to, da bi omenili vprašanje prenatrpanosti, usposabljanja za zapornike in za zaposlene in da bi se borili proti radikalizaciji v zapori. Zelo pomembno je zagotoviti varne in primerne pogoje v zaporih ne le za zapornike, temveč tudi za zaposlene in podporne delavce. Kot smo že povedali v svojih predlogih sprememb, število zapornikov presega število mest v zapornih v tretjini držav članic in prenatrpanost zaporov je težava v celotni EU, zato se moramo osredotočiti na to, kako to rešiti. Moramo imeti konstruktivne predloge, ki bi se jih dalo učinkovito izvajati strani držav članic. Pri natrpenost zaporov zelo vpliva na varnost znotraj zaporov. In prenatrpanost zaporov vpliva na izobraževanje in zdravstveno varstvo zapornikov in to je ovira za njihovo ponovno vključitev v družbo. V tem kontekstu je pomembno vključevati uh, uh, ukrepe, ki bodo pomagali k temu, da se bodo ljudje lažje vključili v družbo, s tem bomo preprečili povratništvo in nadaljne pretrpanje zaporov. Radikalizacija v zaporih je nekaj, kar, je, kar so imeli že drugi kolegi in to je zelo zaskrbljujoč pojav. In vse moramo storiti za to, da to preprečujemo. V tem kontekstu naj povem, da bi morali izobraževati zaposlene, uh, Evropska unija je dala na voljo sredstva znotraj Evropske eh, agende za varnost, zato da se usposabljajo delavci v zaporih, zato da bi se borili proti radikalizaciji v zaporih. Ta usposabljanja se morajo eh, osredotočati na preprečevanje, na usposabljanje eh, in tudi pri tem se je treba posluževati medvedskega dialoga države članice morajo zato uporabiti eh, centri odličnosti za izmenjavo mnen glede radikalizacije in izmenjavati med sebojne najboljše prakse. Vedno je treba varovati pravice zapornikov in moramo imeti to v mislih zlasti, ko gre za otroke, vedno moramo skrbeti za njihov najboljši interes, mora biti ločeni od odraslih. Tudi pri transferi zapornikov kolegi, še vedno preveč zaporov je takšnih, da ustrezajo opisu Douglasa Hrda, nekdanjega britanskega notranjega ministra, ki je rekel, da eh, so zapori drag način, da slabi ljudje postanejo še slabši. In poskušajmo to spremeniti. Upam, da bo poročevalka lahko sprejela eh, naša priporočila in upam, da bomo lahko skupaj pripravili dobro poročilo the grey shadows, Mr. Chrysogonis, please. Dai pa za gue, eh, gospod Chrysogonis. To poročilo želi izboljšati splošno situacijo v zaporih po vsej Evropi in naša skupina GUE eh, je seveda do tega pozitivna naše predloge sprememb, izpostavljajo človeško dostojanstvo, eh, Želimo vsi recimo to, da bi zaporniki bili zaprti v zaporih, ki so blizu njihovega doma. To bi omogočilo lažjo socializacijo zapornikov in tudi uh, um, to je lažje z vidika obiskov. Prav tako moramo poskrbeti za dobre pogoje dela za uh, delavce zaporih. To je koristno tudi za same zapornike. Nasplošno je naš pristop glede poročila zelo pozitiven. Hvala. <clears throat> <clears throat> Hvala. Sedaj pa za zelene Eva želi izvolite. Hvala, gospod predsednik hvala gospe, poročevah gospe Bežano za to poročilo. Zelo zanimivo je, da imamo poročilo na lasno pobudo, ki sproži 284 predlogov sprememb. Torej, ugotavljam, da obstaja tudi velik konsens med skupinami in uh, strinjamo se s tem, da moramo pozoriti na razmere v zaporih, na prenatrpano zaporov na to, da mora biti zapor prostor za ponovno vključitev v družbo, ne pa zgolj za kaznovanje. Moramo omogočiti eh, zapornikom dejavnosti, zato da niso prepuščeni sami sebi. Moramo poskrbeti za ranljive osebe. Eh, moramo omogočiti dostop do zdravstvenih eh, storitev. Moramo dati prednost alternativnim sankcijam moramo poskrbeti za družinske vezi in za najboljše interese otrok. Moramo preprečevati povratništvo in moramo upoštevati pogoje dela zaposlenih. Mi zeleni smo, imamo nekoliko posebno stališče glede tega, da se moramo vprašati glede tega, ali je smiselno izolirati radikalno radikalizirane zapornike, nekateri so to znova uvedli in glede tega se moramo pogovarjati, zato da bomo videli, kako to najbolje obravnavati. In mislim, da moramo delati eh, glede tega, da bi recimo dekriminalizirali uporabo kanabisa, s tem bi zmanjšali število zapornikov in potem nekatere Eh, države imajo to prakse, da vsakeč, ko nekoga zaprejo, potem nekoga spustijo, tako da ima vsakdo lahko svoje cilje za zaporov. To poročilo je takšno, da mislim, da nam bo omogočilo preprosto pripravo kompromisnih predlogov in naj povem, da se že veselim prihodnega dela. Hvala lepa. Če pa človeka ne želi takoj besede, potem bi se ji zahvalil in pročeval v senci tudi za njihovo sodelovanje. Tu gre za poročilo na lasno pobudo. Želite znova besede? Izvolite. Euh, rada bi povedala, da se vsi strinjamo in rada bi povedala, da nas radikalizacija skrbi vendar ta radikalizacija je tudi povezana s prenatrpanostjo zaporov. In tisti, ki živijo v zaporih, nimajo drugega upanja in radikalizacija jim morda odpre zelo nevarno okno. Torej, prenatrpanost je tista, ki poleg slabih pogojev življenja, ki so vir zla, vsega zla. Strinjam se s tem, kar je povedala gospa Žuli, da to, da izoliramo, uh, da izoliramo radikalce, pomeni lahko tveganje, da bodo še bolj radikalizirani. Morda je bolje, če bi delali njihove osebnosti, da bi jih izobraževali, ne pa, da jih uh, izoliramo kot divje zveri. Pomembno je izobraževati varnostnike v zaporih, kajti oni so tisti, ki bodo identificirali. Uh, občutljive osebe, ki bi se lahko radikalizirali. Skratka, osebe v zaporih je zres zelo pomembno, tega se moramo zavedati. Hvala vsem še enkrat za vaše delo. Hvala, gospod predsednik. Hvala pročevalcem v senci in hvala vam za vaše eh, trdo delo glede tega zelo pomembnega počila. Potem bomo svali 21. junija. Gremo naprej na točko 10. The... Pogledali si bomo skupni postopek za mednarodno zaščito. Moram povedati, da je 13. julija komisija predstavila drugi svežen reform skupnega evropskega azilnega sistema. Pri tem pa bomo v tem svežnju imeli tudi nov predlog za uredbo o azilnih postopkih in s tem bomo tudi spremenili direktivo 2013 skozi 32. Laura Ferrara je bila imenovana za poročevalko in se je tudi posvetovala z vsemi evropskimi in nacionalnimi deležniki v zadnjih mesecih. Danes pa bo seveda predstavila to poročilo. Laura, izvoli, prosim, da nam predstaviš poročilo, potem pa bomo imeli tudi razpravo o njem. Bene, grazie, Hvala. Gospod predsednik Hvala vsem kolegom, vsem kolučacim v senci, s katerimi smo zelo plodno delali v teh mesecih. To je bilo zelo kompleksno delo, to je za zelo tehnično besedilo in je zelo pomembno za skupni azilni sistem v EU. Hvala tudi vsej komisiji, ki je bila zelo razpoložljiva in večkrat smo se srečali. Zato to, da smo lahko obravnavali vsak člen posebej. Uh, in res hvala za to razpoložljivost, hvala vsem nevladnim organizacijam, ki so slovale, hvala uh, raznim predstavnikom interesnih skupin, s katerimi so se srečali in tudi oni so dali pomembne predloge. Um, hvala. Tudi kolegom iz držav članic, obiskli smo več držav članic, Nemčijo, Švedsko, Francijo, Belgijo. Srečali smo se z vladnimi in neradnimi agencijami zato, da bi videli, kakšni so postopki, kakšni postopki se uporabljajo v teh državah. Uh, zato smo videli, kakšne so dobre prakse, zato da smo videli, kakšen je njihov pogled na ta predlog uh, uredbe. In iz vseh teh uh, srečanj je izšlo to, da je pomembno, da imamo pravičen dostop do mednarodne zaščite. Pomembno je zagotoviti pravo ravnovesje med spoštovanjem postopkovnih jamstev in temeljnih pravic po eni strani in po drugi strani učinkovitost postopkov. To je tudi pogosto eh, razlog za napetosti v azilnih centrih in slabo vpliva na ljudi, ki čakajo na svoj status tudi po, po več kot leto dni, torej toliko traja, da izvedo, ali bodo sploh dobili mednarodno zaščito ali ne. Torej, za države članice to tudi pomeni veliko težav v ekonomskem smislu, ker morajo uh, za te osebe uh, mesec in mesec zagotavljati uh, namestitev. Torej, v tem ravnovesju moramo najti torej, po eni strani učinkovitost, po drugi strani pa spoštovanje temeljnih pravic. In morali bi torej na ta način tudi zmanjšati stroške, ki so povezani s samim postopkom. Mislim, da je v državah članicah interes in tudi za poslice za azil eh, smiselno, da zahtevamo odobritev v nekem razumnem času in da bi tiste, ki so očitno utemeljene prošnje, hitreje obravnavali. In poleg tega imamo tudi prošnje, ki so očitno neutemeljene. In takšne prošnje bi morali eh, hitreje obravnavati. In na ta način bi tudi zmanjšali stroške povezane z zelenimi postopki. Pomembno je tudi, da so prošnje usmerjene na pravilen način. Imamo različne vrste postopkov, zato je pomembno določiti, kater postopek je ustrezen za posamično prošnjo. Pomembno je, da imamo vedno posamezen, posamezno oceno vsake prošnje posebej na način, da se vedno varujejo temelje pravice. Predstavlja sem več kot dolgo sprememb. Ključne točke poročila so vprašanje glede dopustnosti. Izvajanje mora biti eh, opcionalno in ne zavezujoče, kajti številne države članice so rekli, da če bi imeli Eh, eh, no, obvezen postop glede dopustnosti bi to še podaljšalo postopke, ker bi imeli še en dodaten korak, ki bi tudi pomenil določene dodatne stroške za države članice. Zato bi bilo bolj primerno, da je ta možnost fakultativna, opcionalna. Prav tako postop glede dopustnosti mm, je neke vrste ocena prošnje in pri tem je pomembno zagotoviti jamstvo eh, temeljih pravic, tako da treba res vsako prošnjo posebej obravnavati, razen v izjemnih primerjih. Potem vprašanje eh, eh, varne tete države ali prve države azila ne morejo izvajati postopka dopustnosti. Mislim, da je to nekaj, kar mora biti opcionalno in ne moremo tega pogojevati s tretjimi valentimi državami ali uh, uh, prvo državo azila, zato da to ne bi uh, torej vplivalo na eh, sporazum EU-Turčija. Imamo torej predlog Evropske komisije, ki je imel nek pristop, ki je bil neke eh, vrste celo kaznovalen. Mi pa si želimo pravičnega postopka, ki ga lahko pravimo za vsak primer, posamezen primer. Lahko uporabimo hiter postopek, tudi ko gre za očitno utemeljeno prošnjo. Torej lahko bi imeli hiter postopek za očitne utemeljene prošnje in očitno neutemeljene prošnje. Črtali smo zahteve glede kršitev davljenske uredbe in smo vključili torej ta koncept uh, očitno utemeljene uh, prošnje. In Eh, s tem smo tudi države članice prisili, da takšne prošnje hitreje obravnavajo. Vključila sem dva postopka, e, e, hitrega postopka, en je opcionalen, en pa zavezujoč. Imamo tri možnosti z obvezne. Uh, hitre postopke tu, ko gre za prihod iz varnih tretjih držav. Tu bi morali imeti enoten seznam EU glede varnih tretjih držav članic, ki bi jih potem upravljali v vseh državah članicah. In potem imamo možnosti za tiste osebe, ki prihajajo iz prvega azila in iz tretje varne države. Tu imajo države članice možnost, da se same odločijo, ali bi uporabili hitri postopek ali ne in potem obmeni postopek. To je postopek, se ne sme nikoli uporabiti za mladoletnike, ne glede na to, ali so mladoletniki brez spremstva ali mladoletniki s spremstvom. Potem, ko gre za neizpolnjevanje obveznosti, sem želela zmanjšati uh, kazenski, kaznovalni učinek iz predloga. Države članice imajo možnost, da eh, rečejo, da je dolžna prošnja umaknjena in potem iz tega ne izhaja nobene dodatne obveznosti. Potem, ko gre za varstvo temeljih pravic, tu menim, da je zelo pomembno, da zagotovimo ravnovesje med varovanjem temeljih pravic in procesnih eh, jamstev in želim izpostaviti tri točke. Moramo zmanjšati število uh, primerov, ko pritožba ne pomeni zaustavitve pristopka, ker lahko potem pride do vračanja prosilcev za azil. In to tudi lahko pomeni zelo visoke stroške za države članice. Torej, potekala bi dva postopka skrati. Ena glede pritožbe in druga glede tega, da se pročuje, ali lahko nekdo ostane na ozemlju ali ne v času reševanja pritožbe. Torej, to so seveda eh, stroški za države članice. In potem črtala sem uh, test za ugotavljanje, ali ima nekdo pravico do brezplačne eh, namestitve. Menim, da to, da ima nekdo dostop do pravne pomoči, eh, poveča kakovost prošen in lahko s tem tudi zmanjša število pritožb. Torej, prošnja je potem že na začetku pravilno vložena in s tem se tudi zagotovi kakovostnejši postopek in seveda se tudi zagotovi varovanje temeljih pravic. In potem zato, da bi delovali čim bolj ekonomični, sem črtala obvezne razgovore. To je posledica uh, sestanka kolego iz Francije, tam so to že storili, tam ni, uh, uh, tam se recimo razgovore posname, eh, ne dela se zapisnik in s tem se želi zagotoviti uh, to, da imamo vedno posnetek nekega razgovora in potem se točno ve, kaj je nekdo povedal. S tem se tudi zmanjšajo stroški, ker ni več treba napisati zapisnika, temveč imamo zgolj posnetek razgovora. Poleg tega pri zapisniku lahko pride tudi do napak. Torej, tole, toliko na kratko veselim se uh, dela, ki bo potekla s počevalci v Sensi in upam, da bomo lahko tako pripravili dober pozetek. Hvala. Hvala, Lora. Res je, celotna zadeva je zelo kompleksna, pa tudi naloga ki jo imaš, je zelo težavna. Imamo seveda ogromno predlogov za premem, sedaj bom dal besedo tudi poročevalcem v senci, da se odzovejo na tvoje poročilo. Najprej bom dal besedo Peter Niedermüllerju za politično skupino socialistov. Hvala za besedo predsedojoči. Najprej bi se rad zahvalil poročevalki za to zelo kompleksno poročilo. Že sam si omenil, da je vse zelo kompleksno. Mi lahko seveda podpremo glavni pristop, ki ga je ubrala poročevalka. Za nas je zelo pomembno, da se vzpostavi ravnotežje pri samih postopkih, ki morajo biti hitrejši treba je pospešiti celotni postopek za podelitev mednarodne zaščite, kajti nekateri priseljenci morajo čakati kar do devet mesecev, da pridajo na vrsto za prvi razgovor. To je nedopustno. Poleg tega je za nas tudi zelo pomembno, da se vsaka prošnja prouči glede na vsebino, to je seveda zelo pomembno tudi za prihodnost celotnega režima. Mi potrebujemo več osebja, tudi več tolmača, pa tudi več finančnih sredstev za begunce. Finančna podpora je nujna za spostavitev tega boljšega sistema. Sveda pogovarjali smo se tudi o tem, da je treba spostaviti evropski seznam varnih tretjih držav. Tudi tukaj se lahko strinjam s poročevalko. Poleg tega je za našo politično skupino tudi pomembno, da se spostavi nek režim, s katerim ne bomo kaznovali begunt prosilcev, prosilcev za azil, ampak da jim s tem pomagamo, da jih spodbujamo in podpiramo. Osebno moram povedati, nisem velik navdušenec odločitev držav članic, kajti pripričan sem, da države članice hočejo seveda odriniti begunce iz svojega ozemlja, zato bi bilo tudi dobro, da se o tem še bolj podrobno govorimo, se pravi o vlogi držav članice, pa res, da sta Italija in Grčeva posebej posebnem položaju in to je treba tudi upoštevati v naslednji razpravi, tako da bomo razlikovali med Italijo in Grčjo in ostalimi državami članicami Evropske unije. Drugače pa lahko podpremo glavne obrise tega poročila. In še enkrat bi se rad zahvalil gospe Ferrari za sontek tega poročila. Hvala, Peter. No, od 6 do 9 mesecev so morali nekateri priseljenci čakati na prvi razgovor v, v Grčiji. Sedaj pa dajem besedo še počevalcu Senci za EKR Husihala Aho. Hvala za besedo. Sam bi se tudi rad zahvalil Lauri Ferrari za vse upravljeno delo moram povedati, da se sedaj v marsičem naše mnenje razlikuje od poročevalkinega. Sedaj nismo za harmonizacijo, ampak po našem mnenju mora biti glavni namen harmonizacije odvračanje zakonitih priseljencev in tudi odvračanje sekundarnih gibanj, premiko znotraj Evropske unije. Postopki morajo biti strožji, ne pa tako ravnodušni, kot jih je sedaj predlagala poročevalka, kajti če bomo imeli skupne zelo popustljive postopke, bomo spodbujali nezakonito priseljevanje. Tisti, ki sedaj prihajajo v Evropsko unijo preko sredozemlja in seveda hočejo zaprositi za azil, veliko od teh prosilcev sploh ni upravičenih do mednarodne zaščite. Sekundar na gibanja premiki po Evropski uniji bodo še vedno problematični, enako velja tudi za ostale podobne zakonodajne dosjeje. Mi bomo seveda predložili naše predloge spremem, ki tudi odražajo naše stališče. Ne bom pa se sedaj spuščal v podrobnosti. Hvala sedaj pa dajem besedo še Cecilij Vilkstrom za Alde. Hvala za besedo, predsedojoči. Tudi sama bi se rada zahvalila Lori in njenim kolegom za vso delo, ki so ga vložili v ta zelo kompleksen dosje v samem svežnju za azil. Na splošno lahko povem, da je dobro, da bomo imeli sedaj uredbo za azilne postopke v Evropi in upam, da se bomo tudi zbližali pri vseh različnih postopkih, ki sedaj obstajajo v Evropski uniji. To je tudi ključni element za vzpostavitev dejanskega skupnega evropskega zilnega sistema. Ta harmoniziran sistem pa bo narekoval, da bomo morali še bolj podrobno razmisliti o tem, da bomo spostavili ravnotežje pri tem režimu. Mi moramo poskrbeti za to, da bodo vsi postopki hitri, pri tem pa je treba tudi upoštevati potrebo po pravni gotovosti in da se vse tudi dejansko resniči. Če želimo imeti hiter postopek, eh, to še ne pomeni, da moramo samo skrajšati časovne roke, moramo tudi zagotoviti pravno gotovost. Prosilci za mednarodno zaščito morajo imeti pravico do kakovostnih podatkov in do pravnega posvetovanja čisto na začetku samega postopka. In če bomo to zagotovili, bomo tudi zmanjšali število primerov, eh, ki potem se pojavijo glede samih pritožb na zavrnjene prošnje. Samo moram seveda celotne predloge spremem še podrobno proučiti in se moram posvetovati še z mojimi kolegi, zato se ne bom spuščala v podrobnosti, se pa strinjam z Lauro, ko je dejala, da moramo imeti neobvezen postopek dopustnosti. Ne vem, zakaj bi morali države članice prisiliti, da si naložijo ta okoren postopek, če same verjamejo, da bodo ti postopki se zadevo še podaljševali. Potem pa sem tudi zadržana do predloga komisije, zlasti v tistem delu, ki se navezuje na tako imenovane implicitne. Uh, zavrnitve. Gre za 39. člen, ki zajema različne razmere, kjer se prošnja lahko šteje za umaknjeno. Recimo, ker pač je begunec seveda se preselil z ene hiše v drugo, predtem pa ni obvestil o tem pristojnih organov. To so res majhne napake, vsi jih storimo. Smo namreč ljudje in to velja tudi za prosilce za azil. Če se prošnja umakne oziroma se šteje, da je umaknjena strani pristojnih organov, potem prosilec ne more ponovno predložiti nove prošnje, kajti ta se bo štela za naknadno prošnjo, to pa pomeni, da moraš v njej nakazati nove okoliščine, ki niso bile prisotne v prvotni prošnji. Sicer obstajajo določene izjeme, ki jih je seveda predvidela komisija v svojem predlogu, ampak zato bodo morali iti prosilci za azil pred sodiščem, to je seveda tudi zelo drago. Člen 43 pa daje pristojnim organom tudi pravico, da določeno osebo tudi deportirajo, če se njihova prošnja šteje za nedopustno, ker pač pristojni organi verjamejo, da v prošnji ni nobenih novih elementov, ki bi se šteli za implicitno umaknjeno prošnjo. In do deportacije lahko pride, kljub temu, da prosilec se zateče k pravnim sredstvom. To pa tudi pomeni, da se bo prosilec za azil znašel v svetu kafke, kjer mora pred sodiščem, kljub temu, da ne bo prisoten na sodišču, braniti svoje pravice. To je nekaj bizarnega. In prosim vas, to je treba odpraviti samega režima. Včasih je smiselno, da se prošnja šteje za implicitno umaknjeno, ampak komisija v svojem predlogu to obravnava na nedopusten način, kajti lahko se bo zgodilo, da bo vse privedlo do dolgih, dragih, prizivnih postopkov pred sodiščem. In mi naših sodišč s tem pa res ne smemo opremenjevati. Sedaj smo na poti, da spostavimo učinkovit azilni postopek in sistem na ozemlju Evropske unije, ampak predlog komisije je pomankljiv in treba ga izboljšati. Sedaj pa ga moramo mi izboljšati. Poročevalka je postavila dobre temelje, mi lahko pomagamo, tako da ga bomo izboljšali. Še enkrat, Laura, hvala za res čudovito delo, ki si ga opravila. Hvala, Cecilija. Sila bo poročevalka se kasneje tudi odzvala na slišano, pa tudi na to, kar ste spostavili v tej razpravi. Sedaj pa dajem besedo. Marini Albio za Gue. Hvala za besedo. Najprej bi se rada zahvalila poročevalki za vso upravljeno delo. Moram povedati, da smo imeli še prejšnja zasedanja s poročevalko, poleg tega smo se pogovarjali tudi z številnimi deležniki in uh, tistimi, ki sodelujejo s prosilci za azil. To je seveda tudi zelo pomembno za celotno zadevo. Treba povedati, da so ti deležniki proti predlogu komisije, kajti verjamejo, da krši Ženevsko konvencijo. Mi smo zato, da se zavrne predlog komisije in sicer v celoti, pa treba tudi povdariti, da je treba zgraditi sistem, kajti uh, na takšen način bomo lahko izboljšali celotni predlog in tudi izboljšali varovanje človekovih pravic, pa tudi spoštovanje mednarodnega silnega prava. Glede samega poročila pa lahko povem, da poročevalka želi ohraniti določene dele predloga komisije. No, mi imamo seveda potem v zvezi določena vprašanja glede dopustnosti recimo in sicer, da se prošnja lahko umakne. Mislim, da bi s tem seveda pravzaprav pohodili in poteptali vsa načela mednarodne zašite. Poleg tega, da Moramo tudi razmisliti o varnih državah. Prosilci nimajo samo pravice do azila. Ne gre samo za tiste, ki prihajajo iz območji, kjer poteka vojna, ampak gre tudi za določene prosilce, ki prihajajo iz drugih območji, kjer so ogroženi, kljub temu, da morda vseeno prihajajo iz varnih držav, ampak so vseeno tam ogroženi. Zato sam seznam varnih držav pravzaprav nasprotuje sami ženevski konvenciji. Vsi tudi vemo, kaj se je zgodilo z sporazumom z Turčijo, vsi vemo tudi, da Turčija dejansko ni varna država. In veliko krat se tudi zgodi, da država, ki postane varna država oziroma se umakne se z nama varnih držav, da je to povezano bolj z samo politično strategijo in političnimi zavezništvi in ne toliko z dejstvi na terenu. Je pa res, da se strinjamo tudi z eh, določenimi predlogi, poročevalki glede časovnih rokov, glede vloge nevladnih organizacij pri obdelavi prošlj, tukaj se strinjamo s poročevalko. Poleg tega pa je za nas tudi pomembno in upam, da nas boste pri tem podprli in sicer, da se umakne iz besedila implicitno umikanje prošenj, kaj ti na takšen način bi lahko kaznovali prosilce za azil. Veseli smo, da ste tudi črtali tisti del besedila, ki predvideva izgon prosilcev za azil v določenih fazah obdelave prošnje. Upam, da bomo seveda besedilo izboljšali in Sodelovali bomo tudi s civilno družbo, treba nam reč povedati, da je civilna družba opravila izjemno delo in je tudi res obsodila določene ukrepe Evropske komisije, s katerimi komisija hoče zgraditi trdnjavo Evropa. Mi želimo, da je azilna politika Evropske unije nekaj, kar spoštuje človekove in temeljne pravice. Hvala sedaj pa dajem besedo še gospodu Lenarsu za politično skupino LS. Hvala za besedo predsedojoči, zamudil sem, ampak glasoval sem v drugem odboru. Mislim, da je treba v parlamentu celotni postopek glasovanja malo poenostaviti, kako bom lahko prišel pravočasno na zasedanje. No, najprej bi se rad zahvalil poročevalki za uh, osnutek tega poročila in tudi za sodelovanje na prejšnjih zasedanjih komisij, pa bi se rad tudi zahvalil za to, da nam je omogočila takšno sodelovanje. To tudi nakazuje dejstvo, da je celotna zakonodaja zelo kompleksna in da potrebujemo temeljito in dosledno obravnavo teh poročil z ostalimi poročili in zakonodajnimi akti, ki se sedaj obravnavajo. Parlament ima tukaj seveda poglobljeno odgovornost ki jo moramo imeti zelo resno in seveda veselim se sodelovanja s poročevalko. Bom zelo kratek in jedrnat. Naš odbor si želi preprostih, hitrih postopkov z istimi rezultati, ne glede na to, v kateri državi članici se poda prošnja za azil. Sem zato, da se vse poenostavlja, pa res, da se moram pogledati tudi izvedljivost določenih časovnih rokov v praksi. Številne države članice so priča nihanju glede števila prosilcev za azil v določenem časovnem obdobju. Mislim, da moramo poskrbeti za to, da bomo zgradili sistem, ki bo deloval za vse države članice tako takrat, kadar je ogromno prošen, kadar prošen ni toliko. Prioriteta pa mora tudi biti, da bomo zaščitili tiste begunce, ki bežijo pred pregonom in vojno. Zato moramo imeti tudi učinkovito politiko vračanja za tiste, ki niso upravičeni do mednarodne zaščite. Poleg tega moramo poskrbeti tudi za to, da s to redbo ne bo bomo dali možnost tistim, ki nimajo pravice do mednarodne zaščite in izrabljajo celotni režim. To moramo zagotoviti, kajti če tega ne bomo storili, nam državljani ne bodo več stali ob strani. Pri tem pa bomo morali spregledati tiste, ki dejansko potrebujejo mednarodno zaščito postopek odopustnosti, postopek določanja varnih držav je v tem smislu nekaj, kar nam lahko pomaga glede procesnih jamstev in postopkov za nadaletnike brez spremstva. Moram povedati, da smo prejšnji teden imeli tudi misijo odbora Libe v Grčiji. Srečali smo se s številnimi mladoletniki brez spremstva, ki so se opečali na otokih v Grčiji. Spomnim se neke 15-letnice, ki je potovala iz Afrike v Turčijo. Zbežala je tiho tapcem v Turčiji, kajti seveda hoteli so, da počne stvari, ki jih sama ni hotela početi in sedaj je obtečala na otoku Lesbos. Strinjamo se oziroma ne strinjamo se glede marsičesa, ampak prosim vas, da poskrbimo vsaj za to, da bomo pomagali tistim, ki dejansko potrebujejo našo pomoč. Hvala. Lora, prosim, da se odzoveš na to, kar si pravkar slišala. Še prej pa bi seveda rad dal besedo komisiji. Bi želeli kaj povedati? Hvala. Prihajam iz enote za azil DJ za notranje zadeve. No, mi bi se radi zahvalili poročevalki za izjemno delo in seveda veselimo se objave končnega poročila, ki bo tudi izhodišče za predovito razpravo. Uh, v samem zakonodajnem postopku sveta. Moram povedati, da se strinjam s pročevalko v zvezi s tem, da je treba vzpostaviti ravnotežje med učinkovitostjo postopkov, ki bo seveda koristile tako državam članicam, kakor prosilcem za azil. Poročilo v številnih delih tudi pozdravljamo zlasti, ko gre za postopek, za določene izjeme. Poročevalka se tudi strinja s tem, da moramo imeti kratke, ampak vseeno razumljive časovne roke za obdelavo prošen v vseh fazah. Poleg tega pa smo si tudi zabeležili, da je poročevalkovo poročilo zlasti poudarila izboljšanje procesnih pravic za prosilce zlasti za mladoletnike brez spremstva. To je seveda nekaj zelo pomembnega, zlasti če upoštevamo kratke časovne roke in zato moramo poskrbeti tudi za to, da se bodo postopkovna jamstva prosilcev za azil tudi spoštovala. Vsak Prosilec za azil pač mora biti upravičen do posamične obdelave njegove prošnje. Dobro, imamo pa seveda določene pomisleke, pa tudi določena vprašanja. Prvo vprašanje je povezano z možnostjo uporabe uredbe v državah, članicah in v konzulatih teh držav, tudi spominja tudi samo poročilo. Mislim, da moramo biti tukaj bolj previdni, kajti nočemo razširjati področja uporabe te uredbe zunaj ozemlja držav članic. Poleg tega je poročevalka omenila tudi možnost za določene določbe komisija bi vas želela opozoriti na to, da je harmonizacija zelo pomemben del celotnega zakonodajnega svežnja. Komisija hoče odpraviti razrobljenost postopkov v državah članicah in spostaviti resnične skupne postopke v Evropski uniji. Te diskrecijske določbe bi lahko pravzaprav spodkopale ta glavni cilj te uredbe glede samega koncepta varnih držav in prve države azila, to je seveda zelo pomembno za samo komisijo. Vsi vemo, da se da poročevalka predlaga, da bi bilo to vse obvezno oziroma neobvezno. No, v zvezi s tem imamo določene pridržke. Ne vem, ali se lahko popolnoma strinjamo s tem, kar je predlagala poročevalka če si pogledamo sam argument varnih držav in prve države azila, moramo tudi upoštevati dejstvo, da prosilec, ki zaprosi za mednarodno zaščito v Evropski uniji, se pravi, ta bo lahko se ponovno vrnil morda tudi v varno državo, kjer bo uh, eh, prijel uh, eh, zatočišče. Zato moram povedati, da mi je malo nejasno, kako bo pospešen uh, postopek se tukaj lahko sploh uporabljal. Države članice bodo obdelale prošnjo v Evropski uniji in pri tem je sam koncept varne države nerelevanten, kajti v času obdelave prošnje prosilca za zil ne bomo pošiljali nazaj v tretjo državo, zato se je to treba še enkrat pogledati. Poročevalka je tudi predlagala določene razloge za pospešitev celotnega postopka. Zlasti, kater gre za dopolnilne prošnje. Mi se strinjamo s tem, da mora imeti prosilec za azil celovit postopek v vseh fazah, tudi v fazi pritožbe. Ampak, ko se ugotovi, da prosilec ne potrebuje mednarodne zaščite, je pomembno zagotoviti tudi vračanje tega prosilca za azil. Zato komisija tudi verjame, da bi pospešitev postopka nekaj, če mor bi se morali izogniti, ko se zgodi, da se bo vračanje eh, podaljševalo v nedogled in tako bodo lahko ti prosici z zil, ki dejansko ne potrebuje mednarodne zaščite, v nedogled tudi ostali v Evropski uniji. Potem pa še sama opustitev pritožbe, samodejna opustitev pritožbe na no, komisija je predlagala, da ne samodejna opustitev priziva, še ne pomeni, da se vse skupaj potem uh, pretvori v vračanje. Ampak mi verjamemo, da bi moral biti uh, pravosodni organ oziroma svetišče tisto, ki se bo odločilo o vračanju. Če pa se sodišče odloči, da eh, obstajajo neki utemeljeni razlogi, da je življenje tega prosilca za zil ogroženo v tej državi, potem lahko tudi dovoli prebivanje za določen čas v Evropski uniji. Potem pa še nekaj o samem režimu, ki je sedaj v našem predlogu, ki tudi ustreza trenutnemu pravnemu redu. Not hočemo pravzaprav ohraniti pospešitve in ne samo dejnega učinka ustavitve vračanja. Komisija verjame, da če se poda več prošen samo zato, da pač lahko begunec oziroma prosilec za zil v nedogled ostane v Evropski uniji. No, v tem primeru mora imeti države članice tudi neka pravna sredstva, neka orodja, da se temu zoprstavijo. Najlepša hvala za vašo pozornost. Dobro, morda bi želela še kaj povedati, gospa Bela v imenu malteškega predsedstva. Hvala za besedo. Rada bi se zahvalila poročevalki, pa tudi vsem poročevalcem v Senci, pa tudi odboru Libe. Vsi ste že izpostavili, da je ta dosje zelo kompleksen in da smo se morali o njem veliko krat pogovarjati tudi v svetu. Obdelava same direktive o zelenih postopkih je bila seveda zelo kompleksen, kajti celotni zvežen je zelo kompleksen. V času našega manteškega predsedstva smo se pogovarjali o določenih členih, ampak ubrali smo bolj tematski pristop, tako da bi se da preprečili zlorabe in sekundarne gibanje znotraj Evropske unije in da bi zagotovili jamstva tistim, ki dejansko potrebujejo mednarodno zaščito. Poleg tega smo se sredotočili na ranjive skupine, na skrbništvo na zdravstveni pregled in tudi na nadoletnike brez spremstva, se pravi na ranljive skupine. To je bil tudi zelo kompleksen pristop, kajti morali smo vse uskladiti tudi z ostalimi določbami celotnega asilnega svežnja. Imeli smo tudi tehnične razprave, ki še vedno potekajo v delovni skupini za azil, sicer se uh, kmalo približujemo koncu našega predsedovanja in potem bo estonsko predsedstvo prevzelo naše delo. Hvala. Zdaj pa še Laura za zaključne besede. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Hvala vsem kolegom, ki so se oglasili. Bodi si danes, eh, bodi si v dosedanjem delu. Najpomembnejši izziv bo to, da zagotovimo ravnovesje med spoštovanjem temeljnih pravic in učinkovitostjo postopkov. To pa ni preprosto, kajti to ravnovesje se hitro skrha in če želimo pospešiti postopke, lahko kršimo temeljne pravice in postopkovna jamstva. Zato moramo biti res zelo pozorni glede tega. In to je bil moj cilj, da zagotovim to ravnovesje, zato sem tudi pripravila te predloge sprememb. Če ne se odzovem na vprašanja Evropske komisije, lahko tu povem naslednje. Koncept tretje varne države je koncept prve, koncept prve države azila ne more biti razlog za postopek dopustnosti. Kaj ti postopek dopustnosti uh, predvideva oceno in vemo, da je težko ocenjevati Eh, vsak posamezni primer, če vemo, da je tranzitna država tista, ki bi lahko za ta konkreten primer zagotovila varovanje temeljih pravic. Zelo pomembno je vedno, da zadevo preučimo vsako zadevo posebej in da seveda imamo lahko hiter postopek In recimo, če država članica reče, da je nekaj država na seznamu varnih držav, to še ne pomeni, da moramo imeti obvezen postopek dopustnosti. Kaj ti s tem bi zgubili ravnovesje, o katerem sem govorila na začetku, bi šlo pač zato, da bi zagotavljali hitrost postopkov, ne pa nujno varovanje temeljnih pravic, kar zadeva črtanje teh razlogov za m, hitri postopek vlogo prošnje zgolj z namenom zavlačevanja e, postopka vračanja. Zdi se, da je to predelitev, ki jo lahko tolmačimo na zelo veliko načinov. Zdi se mi preveč ohlapna in se lahko tolmači eh, na zelo različne načine. Zato menimo, da uredba mora kot normativno besedilo zakona besedilo jasno povedati, kateri so tisti primeri, v katerih lahko z gotovostjo določimo, kateri postopek se bo uporabil in kateri ne. Torej, če rečemo, da je za nekaj uh, zgolj motiv zaločevanja, se mi zdi to neprimerna formulacija za nekaj šeno zakonodajno besedilo. Potem takojšnji prekinitveni učinek, o tem sem že omen govorila prej, to, da čakamo na uh, rešitev pritožbe glede tega, ali lahko nekdo ostane na ozemlju, uh, države gostitelj ali se mora vrniti, se mi zdi nekako noro, kajti to je ekonomsko eh, gledano eh, breme za državo članico, kaj to pomeni, da je treba to se bo vrniti v njegovo državo članico z možnostjo, da se bo morda potem znova vrnil v to državo, če bo sodba takšna, da bo odločeno, da ta človek lahko dobi uh, pravico dobivanja v eh, državi članici. Torej, to pomeni, da bi imeli še en dodaten postopek, ki bi poleg proučevanja pritožbe imeli še ta postopek in to se mi zdi eh, z vidika logike eh, stroškov in varovanja temeljih pravic nekaj nesmiselnega, zato smo uh, tudi pripravili takšne prav spremembe. Potem, kar zadeva možnost, da bi redbo izvali na konzulati držav članic. No, konzulati držav članic so ozemlje držav članic, zato nemo, zakaj te redbe ne bi mogli izvajati tudi v konzulati držav članic. Pomembno je zagotoviti, da se redbo lahko izvaja na celotnem eh, območju Evropske unije, torej tudi na konzulati držav članic, ker je tudi to ozemlje držav članic in avtomatsko območje Evropske unije, kjer veljajo evropski predpisi. Hvala. Um, Hvala, Laura. Gre za res zelo kompleksen dosje in veseli me, da si ti skupaj s pročevalci v senci um, zelo izkušena, da ste izkušena ekipa. Mm, naloga harmonizacije bo zelo težavna, ampak uh, zahvaljujem se za to prvo razpravo. Rok uh, za vlaganje predlogov sprememb pa je 13. junij. Mm, za nas je to prednostni dosje. Verjetno je to eufemizem, glede na to, da gre res za enega najbolj kompleksnih in težavnih dosijev. Hvala za tvoje delo in za delo poročevalcev v senci. Veselimo se že predlogov sprememb. Zdaj pa smo pri 11. točki v okviru nje za preselitev. Imeli bomo izmenjavo mnen o tem dosijeju. Poročevalka je Malin Björk. In naj samo eh, naredim uvod v to temo. Kolega bi rad spomnil, da se tukaj ukvarjamo z varnimi in zakonitimi potmi v EU. Eh, ta predlog gradi na že obstoječem okviru za preselitev in na pobudah za humanitarni vstop. Poleg tega si prizadeva eh, za vzpostavitev okvira Evropske unije za preselitev. Cilj pa je, da se olajša oblikovanje politik na tem področju. 431 predlogov sprememb je bilo vloženih in zelo me veseli, da nam bo zdaj gospa Bjork, poročevalka, predstavila svoje mnenje v zvezi s to temo. Malin, izvoli. Hvala. Najprej bi se zahvalila poročevalcem v Senci, gospodu Diazu Demeri, gospe iz Argentini, in drugim ni vseh prisotnih, gospoda Luija Mišela ni prav tako ne Helge Stevens in nekaterih drugih. Hvala tudi vsem ostalim za vaše predloge in prispevke. Pred enim mesecem in eh, pol, ko sem predstavila osnutek poročila v tem odboru, je bil eden mojih glavnih eh, ciljev, da preselitev zagotovi neko trajnostno rešitev za begunce moj glavni cilj je bil dvojne narave, namreč, da se ohrani humanitarno bistvo eh, samih preselitev in da se povečajo prizadevanja za preselitve v Evropski uniji. Veseli me, eh, da predlogi sprememb v več, veliki meri gredo v tej smeri. Vsi skupaj si moramo prizadevati za ambiciozen eh, preselitveni okvir in povečati številke. Treba je dopolniti eh, obstoječo arhitekturo na področju preselitev na mednarodni ravni. Evropska unija bi morala odigrati pomembnejšo vlogo pri zagotavljanju varnih poti za begunce in pri eh, izpolnjevanju preselitev. Mislim, da lahko prek predlogov sprememb pošljemo jasno sporočilo glede tega, kakšno vsebino želimo dati temu okviru. Eh, številni so govorili o prizadevanjih eh, organizacije UNHCR. Eh, predlogi sprememb tudi krepijo humanitarno naravo tega okvira. Kolegom se za to zahvaljujem. Imamo tudi ambiciozne predloge sprememb glede povečanja številk, tudi zato sem zelo hvaležna. Želimo, da bi Evropska unija prevzela svoj pošteni delež globalne odgovornosti. Kar se tiče postopkov, je jasno, da so eh, različni poročevalci v senci želeli narediti močan okvir, ki bo delal na terenu, ki bo deloval. Um, poleg tega se želimo povezati tudi z drugimi uh, institucijami in organizacijami, ki delajo na področju preselitve. Imamo tudi uh, vprašanja delegiranih in izvedbenih aktov, to bo še treba rešiti. Ampak, ko gre za nek splošen okvir, mislim, da bomo našli rešitev. Eh, tudi podpora nacionalnim programom je vključena v različne predloge sprememb. Mislim, da eh, se moramo pa še bolj natančno pogovoriti o notranje razseljenih osebah in o tem, kako in ali naj jih sploh vključimo eh, v ta predlog. Tukaj imajo poročevalci v senci različna mnenja. No, to je bilo samo nekaj primerov, predlogov sprememb, ki so jih vložili poročevalci v senci in drugi kolegi. E, mislim, da imamo dober temelj za nadaljne delo, eh, veliko predlogov sprememb eh, izboljšuje ta predlog in ga krepi in mislim, da bi morali mi kot parlament eh, predstaviti neko um, pozitivno v prihodnost usmerjeno poročilo. Na Evropsko unijo moramo gledati pozitivno in verjeti, da lahko skupaj naredimo še več. Veselim se že vaših mnen, mnen poročevalcev v Senci in drugih kolegov. Uh, in veselim se tudi nadaljnega dela, ko bomo še oblikovali različne člene in pa skušali vključiti m, mm, predloge spremembo besedilo. Hvala. Ja, pričakujemo res dober predlog uh, na koncu. Zdaj pa poročevalci v Senci, najprej gospod Diaz Demera v imenu LS. Hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se tudi Malin za njeno delo in za njeno sposobnost dialoga ter za vsa njena prizadevanja, da bi prišli do sporazumov in kompromisov. Moji predlogi sprememb izhajajo iz pozitivnih izkušenj. Deset sem jih eh, vložil in eh, navezujejo se na pet zadev, ki jih bom zdaj nakratko predstavil. Rad bi okrepil eh, vlogo organizacije UNHCR. moramo razmisliti tudi o svetovnih potrebah eh, na področju eh, preselitev. Poročilo o tem je objavil UNHCR. Mislim, da je to zelo pomemben akter, s katerim moramo sodelovati. V našem zakonodajnem predlogu moramo to tudi upoštevati. Potem druga zadeva je povezana s pogojevanjem. Nekateri nekateri eh, veste, da sem sam temu zelo zavezan. Četrti eh, člen govori o dejavnikih, ki jih je treba upoštevati pri odločanju o tem, katere regije in katere tretje države eh, so lahko vključene v preselitev. Ampak sam zavračam mednarodne odnose Evropske unije s tretjimi državami na tem področju, torej eh, te povezave v primeru preselitev. Zakaj? Cilj eh, preselitve je samo eh, humanitarna dejavnost. Prizadevamo si za olajšanje težavnih situacij, s katerimi se soočajo begunci ti mednarodni odnosi, globalni odnosi, pa bi ogrozili eh, to ključno osredotočenost in sicer gre za humanitarno osredotočenost, ki izhaja iz potreb. Zato je jasno, da zavračam to vrstno pogojevanje z odnosi s tretjimi državami. Eh, lahko pa se strinjam glede ostalega tretja stvar je povezana z notranje razseljenimi osebami. Svet eh, želi te osebe izključiti, prav tako nekatere politične skupine, jaz pa ne. Ne, ne želim jih izključiti. Večkrat eh, mislim na to, da so notranje razseljene osebe odvisne na svojem lastnem ozemlju in to ozemlje je tudi uh, vzrok za njihovo represijo, za njihov beg. To se dogaja v Iraku, v Siriji, Mali, v Nigeriji, v Kolumbiji naprimer. Mm. Pet milijonov ljudi je tam razseljenih eh, zaradi eh, gverilcev. No, četrta tema pa je povezana z interoperabilnostjo in eurodakom. S tem se strinjam, ampak eh, mislim, da moramo počakati, da se zaključi poročilo o Eurodaku. To poročilo um, je v tem zakonodajnem postopku pred našim. Pa še zadnja zadeva, 10 tisoč evrov, ki jih komisija ponuja za uh, preseljevanje v okviru evropskega programa. Eh, Malin pa predlaga 6 tisoč evrov evrov za uh, nacionalno preseljene ljudi. Mm, torej, moji predlogi sprememb se bodo osredotočali na teh pet tematik. Hvala. Hvala, gospod Diaz de Mera. Nekaterih poročevalcev v senci ni, tako da mi prosim vsi ostali tudi nakažite, če želite govoriti. Naslednja je Cecilija Vikstrom, izvolite. Eh, zdaj ponavljam to, kar sem počela pred nekaj tedni glede istega dosjeja. Eh, skušala bom predstaviti eh, mnenje Luja Mišela, ki je poročevalec v senci naše skupine, skupine Alde. On mi je napisal to besedilo. Gospod Mišel želi poudariti pomen tega dosjeja. In eh, Evropski parlament po zaslugi predloga komisije ima priložnost, da dela na tem, torej da se zagotovijo varne in zakonite poti za tiste, ki iščejo um, mednarodno zaščito. To je naša prioriteta. Glede eh, predlogov sprememb, ki jih je gospod Mišel vložil in v skupine ALDE, naj se omenim na tri točke. Eh, vključevanje notranje razseljenih oseb eh, v obseg te uredbe. Preselitev je definiran postopek, dobro definiran postopek, eh, s katerim se ukvarja tudi UNHCR. In eh, zato Louis Michel eh, predlaga, da se začasno notranje razseljene osebe izključijo. Ne, treba je organizirati dobre, varne poti za ljudi in se izogniti eh, zmedam, zmedi na tem področju. Eh, Sčasoma bomo lahko eh, tudi v EU vzpostavili ustrezne postopke za mednarodno razseljene osebe. Potem Evropska agencija za azil, gospod Mišel, želi izraziti podporo za države, ki imajo manj znanja in izkušenj s preseljevanjem. Tretja stvar pa je povezana z, z odborom na visoki ravni za preselitev. Tukaj Louis Michel predlaga, da se vloga tega odbora ne omejuje na posvetovanje, ampak da mora odbor biti zmožen dati tudi političen zagon eh, evropski politiki na področju preseljevanja, torej da lahko podaja pobude komisiji in svetu. Louis Michel tudi poudarja potrebo, da se strateško uporabi preseljevanje tako kot eh, Eh, to definira UNHCR in da se olajša eh, dolgotrajna težavna situacija beguncev. Kar se tiče izmenjave informacij eh, v zvezi s postopki preseljevanja, to, je, to bi bilo treba izboljšati. Gospod Louis Michel se zahvaljuje poročevalki Malin za njen osnutek poročila in tudi za njen vključujoč pristop pri celotnem dosjeju. Hvala. Hvala. Uh, Judica Argentini je naslednja, izvolite. Hvala. Zahvaljujem se Malin Bjork za njeno poročilo. Mi zelo cenimo to, kako je gospa Bjork uh, eh, eh, predstavila to poročilo, kaj zapisala v njem. Uh, uh, v poročilu Eh, se zelo približamo v NHCR, ne gre toliko za komisijo in samo preseljevanje, ampak gre tudi za geopolitiko in za to, da se ljudje tudi lahko vrnejo. Eh, poleg tega poročilo govori o spodbudah eh, za tretje države, kjer živi veliko beguncev, torej da bi Eh, sklepali dogovore z takimi državami. Tukaj v bistvu ne gre za program eh, preseljevanja. No, ampak eh, predlog Malin Björk je zelo drugačen od predloga komisije in mislim, da bodo trialogi zato zelo težavni. Mi podpiramo to, da se skuša vsega, Eh, maksimalno številko preseljenih oseb oziroma da se skuša eh, spremeniti pristop, torej da ne bi maksimizirali številke, ampak minimizirali eh, to številko, potem se ne sme mešati ranljivih beguncev, ki potrebujejo nov kraj za bivanje z različnimi socioekonomskimi problemi držav. Poleg tega je treba omogočiti vsega, Eh, družinsko združevanje, to bi morali upoštevati. Eh, meni se ti čudno, da Evropska komisija predlaga eh, to, da nekdo, nek begunec, ki sabo pripelje družino, da se potem za konec te osebe šteje tudi kot del kvot. Mislim, da to ni primerno. Uh... Mi predlagamo, da se celo uh, razširi definicija družinskih članov, ki so upravičeni do preselitve. Pa kaj bi še rada poudarila? Zeleni nameravamo podpreti poročevalko v kar največji meri, zato da bomo oblikovali res evropski eh, program, Eh, preselitev. Eh, tak program mora ostati oddaljen od geopolitičnih vprašanj, eh, potem povečati moramo številke in pomagati beguncem. Vemo, da je naloga, ki je pred nami, zelo težka, ampak lahko vam zagotovim, da se bomo potrudili. Hvala. Na koncu pa gospod Korav. Grazie, predsednik. Mene innanzitutto vorrei Hvala, gospod Pesednik. Zlasti hvala, gospe Bjork, za opravljeno delo, ker je uspela priti do optimalnih kompromisov. Mi smo svoje priloge s vami želeli uh, povedati, da je to za temeljni humanitarni instrument, zato da zagotovimo varstvo Evrope tistim, ki potrebujejo pomoč poleg ostalih instrumentov, ta instrument uh, pomaga pri razbijanju uh, smrt na morju in tihotapski posel, ki se ga nekateri gredo s tistimi, ki bežijo pred vojnami. Ne želimo pa, da se uporabi za politični instrument za upravljanje migracij, kot se je zgodilo z sporazumom EU-Turčija. Zato. Se strinjamo s poročvako, ki ustraja pri tem, da tu mora biti humanitarni, da tu mora biti humanitarni instrument in da tu ne sme biti podrejeno sporozum s tretjim državam. Tudi naše plovi smo jih do toj smeri. In uh, vprašanje je torej, kako to vse povezati s starimi instrumenti. Ne želimo, da bi svet imel izvršno uh, moč glede e, teh premestitev. Mislim, da bi komisija morala imeti s pomočjo delegiranih aktov to pristojnost. Ko gre za premestitve, e, menimo, da bi le kvote morale biti obvezne. Predstavljamo se pred spremem 438, s katerim dajemo predlog, ki upošteva eh, število državljanov, število brezposelnih, BDP in število že navzočih eh, beguncev. Menimo, da ima lahko države članice možnost, da dodaja dodatna mesta poleg tistih, ki so že predlagana v načrtih. In Poleg tega je pomembno, da je ta instrument skladen z že obstoječimi instrumenti, ki omogočajo združitev družine. In tudi naš predsprememb je 353, gre v to smer. Hvala. Hvala. Hvala za vse te prispevke. Mislim, da se vsi želimo verodostojne politike preseljevanja oziroma uh, preselitev. Uh, v Kanadi smo videli, kakšen sistem imajo, uh, nobenih uh, političnih vplivov ni na ta sistem. Zelo se osredotočajo na humanitarni vidik in tega v Evropski uniji nimamo zaenkrat še ne. Uh, Zato potrebujemo tak eh, kredibilen sistem in veseli me, da večina predlogov sprememb gre v tej smeri. Mm, prosil bi eh, Malin, če lahko povzame to, kar je zdaj slišala in naredi zaključek te razprave. Hvala za vaše komentarje. Hvala vsem eh, poročevalcem v senci ali njihovim namestnikom. Jasno je to, kar so povedali gospod Diazemera in drugi kolegi. Torej, predlog komisije se je oddaljil od eh, humanitarnega vidika in eh, dejanske eh, arhitekture pri preselitvah, ki že obstaja. Mislim, da moramo vse to upoštevati, moramo biti v skladu z razvojem dogodkov in okrepiti moramo vlogo, ki jo lahko odigra Evropska unija. Ampak povezati se moramo z že obstoječo arhitekturo za preselitve in eh, s politikami, ki obstajajo na tem področju. Humanitarne potrebe so tukaj tisto gonilo. Eh, mislim, da bomo morali biti zelo odločni v trialogih. To je težko, ker je ta odbor zelo ambiciozen, želimo si eh, doseči več, kot si ponavadi želi svet. Mislim, da lahko skupaj pripravimo dobro poročilo in ga potem tudi odločno zastopamo. Samo nekaj stvari bi povedala, ki so jih omenili poročevalci v senci. Eh, čutim splošno soglasje glede pogojevanja, ki ni sprejemljivo za nas v obliki, eh, kot je vključeno v besedilo komisije. Glede tega Eh, moramo eh, še kaj narediti, zagotoviti moramo, da se zagotovi, eh, zagotovijo varne poti in pa upoštevanje potreb posameznikov. Lahko govorimo o strateški uporabi, ampak potem moramo pri tem uporabljati jezik UNHCR. Kot sta povedala Louis Michel in Diaz de Mera, Lahko imamo razpravo tudi o notranje razseljenih osebah. Upam, da bomo našli rešitev na tem področju. In sicer tako, da, bo, da bodo vsi zadovoljni. Mislim, da tako rešitev lahko najdemo. O tem bomo razpravljali na prvem srečanju s poročevalci v Senci. In ko omenimo še številke, kar so omenjali tudi kolegi, vsi predlogi glede števil eh, gredo v isto smer, torej želimo si bolj ambicioznega in bolj celovitega pristopa Evropske unije. Zahvaljujem se vam za to. Vem, eh, da nisem specifično komentirala posameznih predlogov, naprimer odbora na visoki ravni eh, in druge arhitekture, potem povezovanje izkušen na evropski ravni in izkušen držav članic, zagotoviti moramo, da ne bomo podvojevali dela. Um, torej, ne smemo imeti preveč ravni, ampak eh, si morajo, uh, se morajo prizadevanja dopolnjevati. Upam, da nam bo uspelo najti eh, primeren način dela. Hvala, Malin. Veseli me, da si se odmaknila od prvotnega predloga komisije. Hvala tebi in poročevalcem v senci 10. ali 11. julija pa bomo imeli glasovanje v odboru Libe. Zdaj lahko se jo prekinemo do 11.30. Prosim, če potem prinesete sabo elektronske glasovalne kartice. Ob 11.30 bomo začeli z glasovanjem. Hvala. colleagues, begin to take your seats. We're going to vote. Dragi kolegi, prosim, če se počasi usedete, da lahko začnemo z glasovanjem. colleagues, if everyone, um, if everyone is ready, could I uh, just... Dragi kolegi, eh, o dveh stvarih bomo glasovali. Prvo oziroma drugo glasovanje bo glasovanje o Eurodaku. Vsi, ki ste bili vključeni v to zadevo, veste, da je eh, stvar zelo težavna. Eh, ne bom postopal zelo hitro, ne tako hitro kot ponavadi, zato da bomo res eh, lahko natančni. Eh, prvo glasovanje pa je o sklepih eh, koordinatorjev. Ste vsi pripravljeni, ste prinesli sabo glasovalne kartice. Če teh kartic nimate, mi prosim zdaj nakažite. Glasovanje bo namreč zelo zapleteno. Ali je kdo pozabil glasovalno kartico? Res uh, je pomembno, da štejemo vsak glas in to moramo vedeti pred začetkom glasovanja. Okay, en kolega še čaka na glasovalno kartico. Je še kdo drug brez? Torej, bomo še malo počakali. Ali vaša eh, kartica prihaja? Dobro, eno minuto bomo še počakali.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 sorry for the delay, colleagues. I'm just going to check with all the cord. Oprostite za zamudo, preveril bom pri koordinatorjih, če ste vsi pripravljeni. Da, vem, Tomas, da si ti vedno pripravljen. Kaj pa koordinatorji? So koordinatorji pripravljeni? Ne želim začeti z glasovanjem, če kolegi še niso pripravljeni. Lahko začnemo, ne še? To zdaj ugotavljam koordinatorji ali so prisotni vsi vaši člani? Da ali ne? Ne sem slišal. No, bomo še malo počakali, ker je res pomembno, da stvari dobro speljemo. Eh, bomo počakali, dokler ne pridejo vsi kolegi. Mislim, da bi se to moralo zgoditi že čez nekaj sekund.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 skušam najti neko ravnovesje v tem odboru. Koordinatorji ste zdaj vsi zadovoljni? Še vedno ne. Ste pripravljeni? E, Žeron iz e LS. Kdo je pri vas koordinator? Tomas, nisi ti koordinator. Kdo je koordinator? Sorry, a point of order. Postopkovno vprašanje, izvolite. Hvala, no. Ne vemo sedaj, na koga čakamo. Čas je prišel, da glasujemo. Predlagam, da glasujemo. Ne bomo sedaj čakali na zamudnike. Uh, uh, eh, vidim, da nisi reden član odbora Libe. Ampak eh, bomo upoštevali. E, te e, želje, lahko začnemo. Dobro, kolegi, pa začnimo in sicer s prvim glasovanjem. E, na prošnjo socialistov in demokratov sem se odločil, da bomo danes glasovali o sklepu koordinatorjev, da se ne pošle pismo odbor za pravne zadeve glede možne upustitve ukrepanja pred sodiščem Evropske unije kot nadaljna obravnava na podlagi resolucije Evropskega parlamenta. Eh, odločitev večine koordinatorjev je bila, da se pismo ne pošle. Prosim, če to poslušate, poslušajte me. Če glasujete elektronsko za, to pomeni, da podpirate odločitev koordinatorjev, da se pismo ne pošle. Če boste glasovali proti, potem ste proti eh, sklepu koordinatorjev in želite poslati pismo. Če boste torej glasovali za, To pomeni, da podpirate odločitev koordinatorjev, da se pismo ne pošle. Če pa glasujete proti, potem to pomeni, da želite poslati pismo. Ste vsi razumeli? Dobro, bomo glasovali. Kar glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Pri ELS eh, sta dva preveč. Eh, prosim, ELS uredite to pred končnim glasovanjem. Dobro, stvari so urejene, tako da zdaj lahko zaključim z glasovanjem. 21 za, 33 proti, nihče se ni vzdržal. Torej pismo bomo poslali, to ste zdaj izglasovali. Uh, Zdaj pa kar na glasovanje o Eurodaku. Poročevalka je gospa Makovej. Preden začnemo z glasovanjem, uh, naj povem še nekaj o tem. Ne bom dolgo govoril. Gospa Intveld uh, je predstavila ustni predlog spremembe k predlogu 235 o členu 8 A tehnično želi prilagoditi eh, svoj eh, predlog sedmemu kompromisu. Besedilo vam je bilo poslano na glasovalnem seznamu. Eh, zdaj se morate strinjati, da tako spremenjen predlog 235 eh, lahko postane predmet glasovanja, nihče temu ne nasprotuje, dobro, potem imamo prošlo za poimensko glasovanje strani EKR glede kompromisa 26 in 11. in eh, glasovanje bo potekalo z dvigom rok, razen če se predsednik odloči eh, za glasovanje elektronsko. Eh, razen, torej, če se predsednik odloči za elektronsko glasovanje ali pa če je dosežen prag ene petine poslancev. To zadeva kompromise 2, 6 in 11. Se strinjate, da o njih glasujemo elektronsko? Uh, Pa še uh, zadnja stvar, želi poročevalka besedo, gospod Makovej, izvolite. Uh, hvala. Rada bi se samo zahvalila vsem svojim kolegom in poročevalcem v senci, zdaj pa se lahko kar lotimo glasovanja. Dobro, hvala gospa Makovej, bomo glasovali. Najprej predlog spremembe ena, glasujte prosim elektronsko. Konec glasovanja. sprejeto. E, moja naprava ne deluje, pravi gospa Albiol. Okay, colleagues, uh, we proceed with the vote. Dobro, kolegi, gremo naprej. Kompromis 18, eh, elektronsko glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis ena na peti strani glasujemo. Compromise one on page. Peta stran, kompromis ena. Glasujte, prosim. Bom malo počakal, ker je glasovanje zapleteno. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa kompromis sedem na sedmi strani. Glasujemo. Kompromis sedem. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa predlog spremembe 235. To je ta ustni predlog spremembe, ki ga je vložila gospa Sofintveld. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 2. Na 12. strani ga najdete. Glasujemo. Pri kompromisu 2 smo na 12. strani se nahaja. EKR je prosil za elektronsko glasovanje, poimensko glasovanje o tem kompromisnem predlogu. Pri EKR je en član preveč, prosim, če prilagodite te številke. Zdaj je pa v redu. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis tri. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis štiri. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis pet. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 200, ki je, ki je ustrezal kompromisu 1, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 201. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 202. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 205. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 206, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 207, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 208, glasujemo. 208. Konec glasovanja. Sprejeto. 209. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 210. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Na predlog spremembe 211 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Na predlog spremembe 212 in 22. Ti dva sta identična. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 23, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremenja 24, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 25, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Kompromis 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 216. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 217. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 222. E, Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremljuje 27. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 223. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 224 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 225 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 28. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 29. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremem je 236. Kdo je za? Oziroma glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 252. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 262. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremije 90. Kdo, uh, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 91 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 11. Glasujemo. poimensko glasovanje imamo o tem. Eh, vnaprej moram napovedati poimensko glasovanje, zato bomo ponovili to glasovanje. EKR er je prosil za to poimensko glasovanje in eh, prosim vas, če lahko še enkrat glasujemo. Moramo se držati vseh pravil. Vote is closed konec glasovanja. Sprejeto. Dobro, nekaj sem se naučil. 239 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 240 in 242 sta identična. Glasujemo. Glasujemo.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 Konec glasovanja. Zavrnjeno. Andrej 145. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 246. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sprejeto. 248, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 12, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 33, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremem 263. Kdo je za? Glasujemo, glasujemo o 263. Konec glasovanja. Zavrnjeno 265, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 266, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 265. 267 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 268 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 270 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 279. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 279. 280, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 281, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 282, glasujemo. 282. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 283 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 284 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 285 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 286 postane brezpredmeten. In zdaj gremo na 292. Eh, 292 na 26. strani. No, oprostite, kolegi, za to prekinitev. Glasujemo o 292. Ste vsi glasovali? A jaz še nisem glasoval. Konec glasovanja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 sprejeto. 298 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 299 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 300. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 37. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 115, eh, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 319, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 40, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 321. Oziroma 324. 324 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 326, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 330, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 336 in 338, ki sta identična, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 342, glasujemo. 342. Konec glasovanja. Ste vsi glasovali? 342. Bomo tega ponovili. E, ni nobenega problema. Torej, predlog spremembe 342. 342. Glasujemo. 342, the amendment of Jeroen Lenars. Eh, predlog spremembe Žirana Lenarsa. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Gremo naprej. 3, 4, 6. Oziroma se pojučujem, kolegi. 3, 4, 4. Ne? Tri, štiri, štiri? To je pa sedaj zanimivo. Mislim, da moramo glasovati o 3-4-4. Well, I'm, I'm, I'm sticking to 344. I don't know about you, but. Yes, ja, mislim, da moramo glasovati o 344. Ni mi všeč, če se ne strinjava, vendar. 344, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 3, 4, 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 3, 4, 1. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa 3, 4, 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 3, 5, 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 355 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 356 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 3-6-2. Glasujemo. Tri, šest, dve. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tri, šest, tri. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 3, 6, 4. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Jaz sem ime 42. Glasujemo. Konj glasovanja. Sprejeto. 372. Glasujemo. Konj glasovanja. Sprejeto. 373 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 375 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 378. 378. Glasujemo. 378, kolegi. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa 48 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tristo osemdeset glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Petdeset glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 51. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 53. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 54. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. zavrnjeno. 395, glasujemo. Konec glasovanja. 55. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 407 in 408 sta enaka, glasujemo o obeh. Konec glasovanja. Sprejeto. 412, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 413, glasujemo. 413, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 56 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 419 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 422. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 424. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 425. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 426 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 429 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 435 in 436 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 57 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 437 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 438 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 440 glasujemo. 440 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 4-4-1, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 4-4-2, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 4-4-5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 446. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 58. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 447 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 448 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 449 glasujemo. Kaj je zasovanja? Sprijeto. 450 glasujemo. Kaj je zasovanja? Zavrnjeno. 451 glasujemo. Kaj je zasovanja? Sprijeto. 59 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 60. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej na uvodne izjave. 62. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 69. Glasujemo. Glasujemo. Ali izglasovanja. Zavrnjeno. 70. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 79. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 84. Glasujemo. Glasujemo.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 konec glasovanja. Sprejeto 96 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ne, nimamo treh ljubje mišelov. Ne, ne, to je napaka. 98 kolegi, nimamo časa za hec, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. 99, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 101. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasovanje 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 107. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 108. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 115. Glasujemo. Konec glasovanja. Glasujemo. Zavrnjeno. Kompromis 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sprejme 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sprejeto. 123 glasujemo. 123. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 124 glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 128 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 129 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ko imamo mi 17, glasujemo. Oziroma ne, gremo nazaj. Se pravičujem, dragi kolegi, gremo na 130 nazaj. 130. Glasujemo 130. Se upravičujem še enkrat. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Sprejeto. Kompromis 17. Glasujemo. Konec glasovanja? sprejeto. 1, 3, 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 1, 3, 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 1.37. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 1.38. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 16. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Sedaj pa predloge odbora um, za proračun glasujemo amandma 16. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Torej, bili, to smo na predloge sprememb odbora za proračun številka 16. Dragi kolegi, vidim, kaj se je zgodilo. Vi ste mislili, da je to isto, da bo se jasno vsega bomo najprej morali pregled smembe 16 in potem bomo morali pregled smembe budget. Torej, pregled smembe 16. Torej, najprej pregled smembe 16 glasujemo. Mislim, da sem jasno rekel proračun. Konec glasovanja. Sprejeto. No, sedaj pa gremo na predlog spremembe v budžet 16, to je na strani 41, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Dobro. Dobro. Zdaj pa šest, budžet š, uh, šest na strani 42 lahko si oddahnete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. In sem naj, dragi kolegi, imamo še končno poimensko glasovanje. Oziroma imamo dva poimenska, dve poimenske glasovanje. Ehm, uh, glasujemo. Ne. Konec glasovanja. 35 glasov za, 10 proti in 8 vzdržanih. Sedaj pa bomo eh, posebali o pogajanjih, o mandatih in sestavi eh, poglavske ekipe. Glasujemo. Konec glasovanja. Prosim, kolegi, še vedno moramo glasovati. Ne hiteti. Konec glasovanja. Prosim, počakajte. Konec glasovanja. 36 za, 8 proti 7 vzdržanih. Čestitke. Pročevalke, gospe Makovej. Hvala, dragi kolegi, za vaše potrpljenje za to res dolgo glasovanje. S tem smo zaključili glasovanje. You can see the campaign is getting more...